69. člena poslovnika. Pravila v zvezi s tem lahko dobite na spletni strani plenarnega zasedanja. Naslovi bodo tudi objavljeni v zapisniku zasedanja in v skladu s um, um, členom 69c drugim odstavkov lahko člani političnih skupin do jutri eh, v torek 14. marca do polnoči eh, zaprosijo za začetek pogajanj. In če v tem roku ne bo zahteve za glasovanje v teh pogajanjih oziroma ne bo podanih pripomb, bodo odbori lahko pogajanja začeli. Še nekaj bi želel povedati.